imamo 20 jezikov, ki so pokriti, vsi razen finščine, malteščine in galščine, tako da tolmačenje je v ostale jezike zagotovljeno. Zdaj pa dovolite, da najprej dajem besedo poročevalkama. Obej boste imeli na voljo 4 minute, tako da se boste lahko sami odločili, katera bo začela. Gospa Šartje, boste začeli vi, potem pa Agnes Jongerju štiri minute, potem pa bodo vsi, ki bodo se vključili v razpravo, imeli dve minuti časa. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa, da ste mi dali na voljo štiri minute. Mi smo že predstavili naše poročilo zadnji krat, ko smo se sestali eh, in zato moramo današnjo sejo popolnoma posvetiti temu, da prisluhnemo kolegom, iz različnih političnih skupin glede uh, ključnih vprašanj pri tej direktivi. No, pomen tega besedila je jasen za vse naše politične skupine, kajte gre za besedilo, ki je pomembno za Evropo, gre za besedilo, ki je pomembno za to, da tudi zalijemo temelje socialne Evrope. In zato se moramo na to temo osredotočiti danes, še posebej na pomembno temo uh, nagrajevanja, trajanja, agencij za začasne zaposlitve in pa zaposlitve, ki se vrstijo ena za drugo za določen čas. Tudi jaz ne potrebujem eh, štirih minut na voljo. Rada bi se samo zahvalila kolegov, da so se odrežili tega zasedanja, ki je eh, res da izredno. Um, glede na to, da nam je prejšnji zmanjkalo časa, smo zaposlili za to izredno sejo, kajti menimo, da potrebujemo zelo dobro in poglobljeno razpravo o temi napotitve delavcev. Mislim, da je zelo pomembno, da današnjo jutro izkoristimo za to, da prisluhnemo različnim mnenjem različnih eh, članov in poslancev tega parlamenta. Naš cilj je, da bi pripravili uravnoteženo priporočilo, ki bo lahko potem deležno velike večine v odboru in potem tudi na plenarnem zasedanju. Zato mislim, da je treba sedaj si vzeti čas in prisluhniti vsem, ki bi želeli kaj povedati na to temo. Tako da, kar se mene tiče, se zahvaljujem vsem, ki ste se odeležili te seje in predlagam, da kar začnemo. Hvala. Je z nami tukaj gospod Hok, ki predstavlja skupino ALDE, oziroma ne, skupino IKR, ne? Potem dam besedo kar gospe Debalovi, ki eh, predstavlja in zastopa skupino ALDE. Na voljo imate dve minuti. Hvala. Analizirala sem poročilo in rada bi se resnično zahvalila obema soporočevalkama. Uh, Zdi se, da sta dosegli resnično dober kompromis. Seveda še vidim področja, kjer uh, bi, bilo, bi bile mogoče raz, uh, izboljšave. Veste, da nisem velika privrženka tega predloga komisije in to poročilo pušča določene dele nespremenjene. Mislim, da predlagana revizija direktive ni potrebna še zlasti glede na to, da se Eh, revidira tudi direktiva o izvrševanju. Ampak eh, prosti pretok ljudi in storitev je, po mojem mnenju, glavna evropska vrednota. Tukaj govorimo o prostem pretoku storitev. In raznolikost v Evropi je nujen predpogoj za konkurenčnost Evropske unije. Letos sem se naučila prisluhniti tudi drugim mnenjem, tudi mnenju javnosti v tistih državah, ki so zahtevale to revizijo in skušam razumeti in tudi začenjam že razumeti, kakšne skrbi izražajo. To, kar pa bi želela, je, da tudi druga stran prisluhne tistim državam, ki imajo velike skrbi v povezavi s tem novim predlogom. Eh, predložila bom predloge sprememb, ki bodo lajšali mobilnost čezmejnih storitev in ki bodo izboljšali delovanje notranjega trga. Sočasno želim poskrbeti, da bo zakonodaja razumljiva za vse, ki jo morajo izvajati. In tukaj imam tri konkretne teme, ki bi želela izpostaviti. Prvo je uporaba tega predloga v vseh sektorjih. Še vedno me skrbi dejstvo, da ta predlog eh, zaobjema vse sektorje, tudi prometni, pa tudi prenose med družbami. Druga stvar, ki mi še vedno ni jasna, je opredelitev eh, nagrajevanja. Tukaj je jasnost pomankljiva in to je glavni predlog eh, oziroma problem tega predloga. Tukaj še vedno čakamo na nadaljne razlage komisije in zahtevam preglednost, kajti vse vsa plačila morajo biti objavljena in družbe morajo plačati samo tista poročila. Potem pa imamo tukaj še problem 24 mesecev. Mislim, da s tem problem ne bo rešen, ki ga imamo. To so konkretne teme, ki jih želim izpostaviti. Verjetno bi lahko o tem govorili večur. Seveda pa se veselim predlogov sprememb in našega nadaljnega sodelovanja in vas bom obveščala o naših nadaljnjih razmislekih. Hvala. Uh, Naslednja ima besedo Rina Ronja Kari za dve minuti. Hvala lepa. Čestitala bi obema soporočevalkama in se jima zahvalila za ta proces, kakršen je tekel doslej. Mislim, da je bilo koristno za vse nas, da imamo te skupne sestanke, kjer smo se lahko srečali z različnimi deležniki, ki so predstavili svoje stališča. Če sedaj pogledam, kakšen je osnutek poročila, je razvidno, da ste prisluhnili različnim pogledom in da ste skušali najti kompromis, ki bi eh, bil deležen podpore eh, čim večjega števila članov. Hvala za to. Naj izpostavim nekaj od glavnih prednostnih nalog. Jasno je, da eh, opredelitev nagrad je bistvenega pomena. Kristalno jasno mora biti državam članicam. Države članice imajo pravico, da opredelijo nagrade brez vsakašnih omejitev. Tako da sem vesela, da ste preučili to temo uh, sporazum, sporazumov. Tukaj uh, lahko imamo veliko različnih sporazumov, tako da bi zagotovili enakopravno plačilo za enako delo. E, izjemno pomembno je, da tukaj poštevamo lokalne, kot tudi sektorske sporazume. Uh, Poleg tega je bistveno, da je napotitev nekaj začasnega, zato bi predlagali, da bi se ta omejitev še bolj omejila. 24 mesecev se zdi nam predolgo, predlagali bi 6 mesecev vsem, da bi izpostavili, da je napotitev nekaj začasnega. In končno nekaj, kar ste upoštevali z vedika pravne podlage, mislim, da se vsi strinjamo, da je treba razširiti pravno podlago, da bo se pokrilo tudi socialno poglavje in da a, povemo, da je to minimalna direktiva in da lahko države članice gredo dlje, kot predvideva ta direktiva. In, a, moj osnovni pogled je, oziroma mnenje je, da je to zelo dober predlog, seveda bomo predložili več predlogov sprem, pa hvala za ta proces, ki omogoča dober dialog znotraj, dialog, dia, um, znotraj parlamenta. Hvala lepa. Teri Rajnke iz Zelenih. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi jaz bi se zahvalila obima soporočevalkoma in vsem drugim poročevalcem v senci za to um, zanimivo delo in proces. Dve splošne pripombe bi imela, predno se spustim podrobnosti. Prva je zadeva to, da Več ljudi trdi, da bi bilo dobro odpraviti tole direktivo, kajti to bi izboljšalo položaj delovcev v Evropi. Jaz bi želela povedati, da je to posem da je to pravi nesmisel, kajti če bi, se odpra, če bi črtali to direktivo, bo prišlo do tekme v prepad in minimalna zaščita, ki so je zdaj deležni delavci, bi bila odpravljena. Mislim, da moramo biti pošteni do ljudi uh, in jim povedati, da bi odprava te direktive pomenila manj predpisov. In če se želimo rešiti te uh, direktive, bi pomenilo to izstop iz notranjega trga, to pa ni uh, prava izbira za delavce v Evropski uniji. Drugo, kar bi želela povedati, je, veliko krat v razpravi uh, zoprstavljamo uh, Eh, izvajanje te direktive za direktivo o izvrševanju. Bodimo posem jasni, da teh različnih direktiv ne smemo zoprostavljati eno proti drugi. Dejansko moramo pritisniti na države članice, da bodo prenesle direktivo o izvrševanju čimprej. Soporočevalki sta to tudi izpostavili. Mislim, da mora biti ta uh, odbor glede tega še glasnejši, da bodo države članice dejansko izpolnile svoje delo, ampak sočasno pa je treba izpostaviti probleme, ki izhajajo iz direktive o napotitvi delavcev, zato je potrebna ta revizija. In večina nas meni, da želimo ohraniti načela prostega pretoka a, a, ljudi in storitev. Ampak vprašanje, ki se ga moramo zastaviti, je naslednje. Če ne bomo imeli enakih pogojev za vse države članice, bo dejansko prišlo do te tekme v propad. Zato je tako nujno, da dosežemo revizijo te direktive, zato da bomo imeli enake pogoje za vse delovce v Evropski uniji. Zdaj pa, če grem globlje v teme, o katerih danes govorimo. Ena od tem, ki je bistvenih danes, eh, zadeva pravno podlago. To, kar imamo zdaj, kaže, da se usmerjamo proti svobodi storitev rešitev, namesto da bi v prvo vrsto postavljali pravice delavcev v tej zakonodaji. To bi želeli spremeniti. Še deset eh, sekund potrebujem. Drugo vprašanje je vprašanje kolektivnih eh, dogovorov, torej ta, eh, to področje direktiv se mora razširiti tudi na najbolj reprezentativne kolektivne pogodbe. Seveda se moramo pogovoriti tudi o tehničnih vidikih, vendar pa tukaj se ne smemo omikati iz te razprave, samo zaradi tega, ker so morda tehnično vprašanje nekoliko zapletena. Hvala. Naslednja Laura Agea, EFDD, ki je ni. Zdaj pa dajem besedo gospodu Hoku, ki predstavlja skupino. Alde, izvolite. EKR pravzaprav se upravičuje. Dve minute imate. Zelo vesel sem, da imamo danes tukaj izmenjavo mnen na to temo. Mislim, da preden predložimo predloge sprememb in preden začnemo z podrobnim delom na tem predlogu, da mi kot oblikovalci politik zelo jasno razumemo ključno vprašanja, ki jih obravnavamo. To sem izpostavil že večkrat. Uh, Namreč deja, moramo se izogniti temu, da bi delili Evropo na vzhod in zahod. To ni nekaj, kar bi moral um, promovirati ta predlog. Mislim, da moramo skušati ugotoviti, kaj so glavne skrbi, kaj so glavne težave in da potem najdemo rešljive in izvedljive reš, rešitve za delavce, države, članice in podjetja pozivam vse kolege, da naj ne izkoriščajo tega predloga za to, da bi se borili proti izkoriščanju delavcev. Ta predlog je povezan z dejanskimi napotitvami delavcev in um, njim se moramo posvetiti kot tudi podjetjem. Uh, strinjam se, da moramo tukaj odpraviti eh, vrzeli, ki bi omogočale lažne napotitve, vendar pa ne moramo s to direktivo rešiti širšega vprašanja izkoriščanja delavcev s to direktivo. Ne da bi se sedaj spuščal v preštevilne podrobnosti, bi želel izpostaviti zgolj eno ključno temo ko govorimo o prenosih med eh, podjetji um, in o napotitvah delavcev, je zelo pomembno, da vemo, da ne govorimo zgolj o delavcev v gradbeništvu, temveč govorimo tudi o mladih diplomirancih in o tehničnih strokovnjakih, ki pravzaprav eh, se selijo iz ene države v drugo, pri tem pa delajo za isto družbo. Če sklenem, mislim, da je zelo pomembno, da mi kot oblikovalci politik preučimo taktične posledice našega predloga na delavce in podjetja in pomembno je, da pripravimo dober in izvedljiv predlog. Zahvaljujem se sopročevalkama za njuno delo na tem dosjeju in tudi za odlično sodelovanje. Veselim pa se že nadaljnega sodelovanja z vsemi v prihodnih mesecih. Najlepša hvala, gospod Hok, za to, da ste tukaj zastopali interese EKR. Sedaj pa dajem besedo gospodu Martanu v imenu ENF. Za dve minuti, izvolite. Merci. Hvala lepa gospa predsedojoča. Že v tem trenutku bi se rad upravičil v svojem imenu in v vašem imenu, gospe Moran Šartje in Anjes, ki ste odlično delali, kaj ti dve minuti za to, da človek poda svoje mnenje, je po mojem mnenju čista žalitev na račun te dveh gospa, ki delata na tem poročilu zadnjih šest mesecev. Ne pozabimo, da je zadnja komisija zaradi vas, ker eh, vi niste dobro upravljali časa za govor, gospa predsednica, zadnji krat smo torej morali preložiti sestanek. In še enkrat se upravičujem v mojem imenu in v vašem imenu obema poročevalkama, kajti to, kar počnete, je neopravičljivo pri tako pomembni temi. Ja, vaša prva minuta je že mimo, da ste se pritožili. Ne, si bomo kar vzeli toliko časa, kot potrebujemo, gospod predsedujoči, in vaše arogance je res dovolj. Vsaj do soporočevalk bodite toliko prijazni. Sistematično se lepo smejete, ampak to je nespremljivo. Gospod Kaza. Gospa predsedujoča, ta aroganca nekega člana odbora je nespremljiva. Vsi smo se strinjali, da bomo imeli dovolj in enako časa. Ne glede na to, iz katere politične skupine prihajate, morate biti obravnavani na enak način. Tako da prosim gospoda Martana naj že otihne in že enkrat odgovori na vprašanje. Uh, no, gospod Martin, zdaj ste porabili čas za govor. Sedaj pa bi prosili predstavnika odbora Juri Žona Marija Kova, do, da predstavi svoje mnenje. Ja, kot običajno in glede na to, da sem populist, se vam zahvaljujem za vaše ravnanje. Vse to je posneto in vse to bodo ljudje videli. In gospod Kaza, dovolj je vaših neumnosti. Dobro, dovolj, dovolj izgubljena časa, gospod Martin. Ne, ne, 8 milijonov voljivcev, ki jih zastopam, zaradi njih kaj izgubljamo čas, to vas skrbi. Ampak se vam zahvaljujem, ker je vse lepo posneto in vsi bodo to videli. Thank you. I will now give the floor. Dajem besedo naslednjemu. Ja, to je bilo zabeleženo. Želel bi samo izpostaviti, da govornik pred gospodom Martanom ni predstavil stolišča Alde in da ni govoril v imenu Alde, kajti uh, s tem ste pravzaprav ustvarili um, zmedo, ko ste omenili, da je govornik v imenu Alde. Ne prej je gospa predsedujoča rekla, da zastopa skupino ALDE. To sem tudi popravila, vendar pa se vam zahvaljujem za pripombo. Zdaj pa dajem besedo gospodu Rolano, ki je prav tako prosil za besedo. Izvolite. Eh, Hvala, gospa predsednica. Mislim, da eh, v tem doseju, če želimo rešiti težave, ki jih imamo, eh, velja vrniti se nazaj k konceptu napotitve. Kaj je koncept napotitve? Napotitev je nekaj, kar podjetjem, ki izvajo neko dejavnost, torej podjetju, ki izvaja neko dejavnost v neki državi, to omogoča, da za določen začasen, določen začasno obdobje delavca napoti v tujo državo. To pomeni kaj? To pomeni, da je temeljni problem vezan na prakse, ki niso usklajene s to filozofijo. Torej, eh, ko gre za eh, kaskadne eh, začasne zaposlitve, ko gre za eh, lažne samozaposlene, ko gre za eh, agencije za posredovanje delavcev, eh, imamo problem in ne smemo dovoliti sistema, ki bo ustvarjal konkurenco med delavci zgolj z vidika stroška. In če izhajamo iz te filozofije, potem mislim, da lahko jasno razmejimo tisto, kar je zanimivo in tisto, kar ni v tem kontekstu. To, kar bi tudi rad izpostavil. Glede koncepta nagrajevanja, mislim, da moramo zelo bdeti nad tem, da bodo vsi elementi razumljeni in da se spoštujejo delovni pogoji in življenjski pogoji napotenih delcev. Vzemimo primer delavcev v moji državi, ki so napoteni delavci in njihov eh, delodajalec pričakuje zakonodajo v smislu, da eh, mora zagotoviti neko ustrezno stanovanje s tem, da delavca da v kontejner. To ni ustrezno. Hvala lepa. Zdaj pa dam besedo gospodu Pavlu. Ja, ja, in ste dober predstavnik ekstremne desnice, antidemokrat in antievropejec, gospod Marta. Gospod Marta, če se želite pretepati zunaj dvorane po sestanku, okej? Okay? Zdaj pa besedo dobi gospod Emiljan Pavel, izvolite. Uh, Ker je časa tako malo, malo bom prebral svoje prispeve. Kolegice in kolegi, vsi v tem parlamentu se borimo za boljšo zaščito in delovne pogoje za vse evropske delavce, ne glede na to, odkot prihajajo in ne glede na državo, ki jih potrebuje. Uh, Tudi jaz menim, da je spoštovanje prostega gibanja dela in storitev v Evropski uniji bistvenega pomena, ampak občutek imam, da eh, bolj poskrbimo za slabe strani, kot pa za uh, dobre. Nočem um, ljudi siliti v to, da bi zaprli podjetje ali pa da bi prišli na uh, stran nedeklariranega črnega dela. In ne želim, da bi napoteni delavci postali trajni delavci v tujini, ki služijo več za otroke, ki so ostali doma. Uh, To je nekaj, če se ne morem sprejeti. Želim se prosti pretek, eh, pre, eh, pretok eh, delavcev brez dodatnih ovir, ki se vzpostavljajo naprimer tudi zdaj v Schengnu. Eh, glede na to, da že imamo dobro direktivo za izvrševanje, menim, da nažalost ta direktiva o eh, napotitvah ne bo dosegla svojega namena in da bo koristila le zelo omejenemu številu zaposlenih. Tako imenovani napoteni delavci, ki živijo na ulicah, ni nekaj, kar, eh, niso nekaj, kar bi morali urediti kasneje. Javni organi bi morali imeti možnost, da uredijo tiste, ki zlorabljajo sistem sistem. Slon v dvorani eh, eh, so tisti, eh, ki to zlorabljajo in to je glavno politično vprašanje. Gre namreč za lažne ne, samozaposlitve in trgovino za delavci. Uh, ta politični diskurs mora temeljiti na dejstvih, ne pa da tlačimo v en koš napotene delavce in uh, zlorabo in tr, uh, eh, trgovanje z ljudmi. Le na ta način bomo lahko zaščitili milijone uh, ljudi in delavcev v Evropi pred zelo mračno prihodnostjo. Glede na to, da naj bi države članice napotovale delavce iz manj eh, držav z manj blagostanja v tiste bogatejše. Um, menim, da tudi države iz bolj razvitih držav članic investirajo v manj razvite države prav zaradi nižjih stroškov. Ali ne menite, da bi, lahko, da bi želeli biti delavci iz vzhoda eh, Evrope eh, eh, bolje plačeni doma? Hvala lepa, zdaj pa dajem dve minuti gospe Koslovski. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dame in gospodje, da men našega dela tu je varovanje pravic delovcev in eh, krepitev transparentnosti predpisov in da se olajša delo podjetjem, ki zagotavljajo delovno silo. Ampak poročila, ki prihajajo do nas, kažejo, da tega cilja ne dosegamo. Eh, sicer imamo dobre želje, ampak številnim podjetjem povzročamo več problemov kot koristi in eh, več zapletov kot pa poenostavitev. In to se dogaja v številnih primerjih. In ta predlog, o katerem govorimo, bo eh, pozitiven za številna velika podjetja, še posebej na Zahodu, izgubljajo pa mala podjetja, še posebej iz vzhoda Evrope. In tu bi rada predvsem izpostavila transportni sektor. Eh, tudi transport je v področju uporabe direktive o napotenih delovcev. V naši direktivi pri nobenih posebnih eh, predpisov za transportne delovce in vse to, kar bomo tu Eh, odločili, velja tudi za transportni sektor. In naj opozorim, da 80 odstotkov tega sektorja odpade na mikropodjetja. Mikropodjetja, ki niso sposobna izvajati vsega tega upravnega vremena, ki ga prinaša naš predlog. In tu se vračam k temu, o čemer smo že govorili, nagrajevanje. Ne vemo, zakaj tu natančno gre, ta mala podjetja se ne morejo uh, soočati s problemom, da če nek uh, voznik vozi čez več držav, mora vedeti, kakšni pogoji nagrajevanja so v vsaki. Vsaki so različni pogoji, različni nadzorni eh, organi, različni jeziki, skratka cel kup nekih omejitev in težav. No in glede na strokovno poročilo, ki smo ga dobili iz Poljske, ki vam ga bomo posredovali, imamo primer. Če imamo voznika, ki vozi devet dni skozi različne države, razlika v nagrajevanju lahko znaša več kot 1500 evrov, odvisno od tega, skozi katere države vozi. Torej imamo iste voznike, ki vozijo isto razdaljo iz iste države, ampak preko različnih tras in eh, zaključki so različni. Tako da tu mislim, da je pomembno, da se tega zavedamo in da ustrezno tudi uložimo amandmaje v to smer. Gospod Lenar, dve minuti. Thank you. Thank you very much, Chair. Um... Hvala lepa, gospod predsedujoče. Vidim, da je to jutro zelo zanimivo in omogoča številne poglede in potem vam lahko se vrnil na nizozemsko in znova pojasnil. Uh, da, stran, da kolege iz ENM vedno bolj zanima uh, kričanje glede postopkov, kot pa da bi zastopali interese glas, uh, voljivcev, kot pa želim storiti jaz. In tukaj govorimo o napotitvi delavcev, bodimo povsem jasni, govorimo o prostem pretoku storitev, ne o prostem pretoku delavcev. Vedno sem stotno za prosti pretok delavcev. Vsak delavec v vsaki evropske državi ima to. Uh, pravico, da dela v katerikoli drugi državi članici in uh, je potem upravičen do istih standardov kot domači delavci. Ampak pri uh, napotitvah vidimo, da se napotitve včasih izkoriščajo za to, da se dela zunaj tega okvira prostega pretoka delavcev. In to je problem. In mislim, da moramo storiti nekaj glede trajanja napotitev in vedno pravimo, da naj bi bila napotitev omejena, nikoli pa nismo predelili za koliko časa, na koliko časa naj bi bila opredeljena. Mislim, da smo mi politiki tisti, ki moramo povedati, kaj naj bi bilo primerno obdobje napotitve. Prav tako se mi zdi, da morda v nekaterih sektorjih obstaja večja potreba, da se omeji trajanje napotitve kot v drugih sektorjih. Najti moramo inovativne načine, kako bi to obravnavali. Vsekakor se strinjam z Elizabet in Agnes glede tega, kako naj bi se lotili nagrajevanja. Mislim, da je posem nespremljivo v tem trenutku, da imamo gradbišča v Evropi, kjer delajo eh, napoteni delavci ob domačih delavci in domači delavci imajo potem domestila za omazano delo, nevarno delo, za eh, nadure, medtem ko napoteni delavci ne prejmejo teh nadomestil, če tudi njihovo delo ni prav nič manj nevarno, omazano ali eh, ne delajo nič manj ur. Torej, to so vprašanja, ki jih moramo obravnavati in se celoti se strinjam tudi z kolegico Dabajavo iz eh, Alde, da moramo biti pregledni, posem jasni in da moramo poskrbeti, da ne glede na to, kakšna bo naša odločitev, eh, da to, ta primer ne bo pristal na Evropskem sodišču že z nekaj let. Namreč podjetja morajo povsem vedeti, eh, kakšna pravila morajo spoštovati. Hvala. Hvala. Gospa Švojdrova, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Draga kolegica Moran Šahtje, draga kolegica Jongerius, delo je bilo težko. Um, gre za to, da se pregleda predlog eh, komisije uh, in pa izvajanje direktive o izvrševanju. Eh, zelo cenim delo obeh kolegic, pregledali sta pravno podlago. Uh, Eh, in prizadevata si za izboljšanje stanja delavcev. S tem se strinjam, ampak mislim, da imamo odgovornost, da poročilo pripravimo na tak način, da bo sprejemljivo. Odgovoriti moramo na ugovore parlamentov enajstih držav članic. Rada bi predstavila tiste ključne predloge sprememb, ki bi jih sama rada vložila. Najprej eh, želim, da se eh, iz direktive izključi sektor prevoza, ta je zelo specifičen in si zasluži posebno sektorsko zakonodajo. Naši kolegi so tudi potrdili ta specifičen značaj in strinjam se s kolegico eh, Kozlovsko, da je v tem sektorju veliko težav in da, če ga vključimo, bo to predstavljalo tudi eh, dodatne probleme. Eh, sama predlagam eh, dualni režim za obdobje pod šestimi meseci. Če je obdobje trajanja daljše od šestih mesecev, pa predlagam nove načine plačevanja. Ta sistem bi bil boljši za podjetja, ki jih ne smemo preveč obremeniti s postopki in jim nastavljati ovir. Upam, da bo to eh, delo še naprej uspešno in da bomo našli dobre rešitve. Hvala. Hvala, Juta Štajnruk. Ja, ja, hvala lepa poročevalki, ki je na enem zadnjih zasedanj, ko smo začeli s to razpravo, zelo izčrpno predstavila svoje poročilo in kolegice in kolegi, ki smo bili tam, smo to lahko tudi spremljali. Veseli me, da danes s to razpravo lahko nadaljujemo. Mislim, da je pomembno, da o tem razpravo vodimo neemotivno, kajti namen je, da zapolnimo tudi vrzeli in razne zanke, ki se, ki se pojavljajo, od eh, kar smo sprejeli ta prvi predpis leta 96 in eh, pomembno je, da razna nabiralniška podjetja in navidezna podjetja zapremo in jim preprečimo delovanje. Konec koncev je tudi Evropsko sodišče eh, voljo parlamenta v sodbah potrdilo. Menim, da je to poročilo zelo dobro. Pomembno je, da omogočimo ustrezne pogoje za vse strani, tako za delo eh, dajalce, kakor delo je malce. Eh, vedno pa je tako, da obstajajo tudi takšni, ki potem plačujejo ceno zaradi tistih, ki ne spoštujejo pravil. Mislim pa, da moramo spoštovati tudi nacionalne kolektivne pogodbe, eh, to moramo zavarovati v naših direktivah, treba je upoštevati razno razne kolektivne pogodbe, tarifne dogovore. Kar zadeva transportni sektor, tudi jaz mislim, da gre tu za zelo mobilne delavce. In eh, ja, tu potrebujemo jasna pravila, ampak ne moremo zdaj transporta izuzeti iz področja uporabe, dokler komisija končno ne bo vsaj predložila nove direktive. Skupina SD bo določene amandmaje še vložila, o tem smo razpravljali mm, zelo nadnacionalno in eh, vsekakor bomo poskušali vse interese pošteno upoštevati. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej hvala poročevalkam za pripravo tega osnutka. Zavedam se, da je priprava skupnega poročila pri tako kontroverznem vprašanju, kot je napotitev delavcev, velik izziv. Malo časa, zato bom kar konkretna predlog sprememb glede eh, dolgoročne napotitve v četrtem odstavku gre v pravo smer. Poročevalki predlagajo, da po 24 mesecih na mesto eh, uporabe celotne zakonodaje eh, države gostiteljice eh, upoštevamo le določene predpise glede pogojev zaposlovanja. Vprašanje pa je, kje domnevamo kraj zaposlitve. Če delodajalec štirin, preseže 24 mesecev, eh, potem je podvržen novi zakonodaji oziroma zakonodaji države eh, gostiteljice. Eh, tu ni nobene vrzeli, ampak po 24 mesecih ima končno ustrezno pravno varstvo. Komisija pa predlaga, da se mu oduzame pravno gotovost na kratki rok kot dela po zakonodaji, ki je ne pozna najbolje. To ni v interesu delavcev. Če upoštevamo razmere, kot jo imamo po delovnem pravu v Franciji, kjer eh, samo kazalo zakona eh, predstavlja 60 strani, je zelo težko pričakovati, da bo delodajalec vedel, zakaj gre. Če se bomo že eh, odločili, za koga bo zakonodaja veljala, je treba vedeti, kaj to pomeni v praksi, ali gre za neko absolutno veljavo, ali potem štejemo naslednjih 24 mesecev ali kako. Eh, tudi komisija teh vprašanj ni znala rešiti. Enako velja za vprašanje nagrajevanja. Eh, amandma 16. Še vedno ne razumemo, kako naj razumemo nagrajevanje, kakšni so sestavni elementi in tudi tu potrebujemo dodatne eh, določbe, ki bodo odpravile nejasnosti. Prav tako je potrebno razjasniti kategorije dodatkov in eh, ne smemo posegati v načelo subsidijarnosti, kar zadeva transport. Ja, Tudi z moje strani hvala lepa za to možnost izmenjave mnen. Imamo zelo raznolika eh, stališča pri direktivi o napotitvah delavcev, mislim, da je prav, da se zdaj lotevamo tega pregleda, eh, da stvari, ki smo jih sprejeli v 90 letih, zdaj nekako natančno opredelimo. Videli smo, da lahko veliko dobrega sprejmemo, ampak še države članice eh, teh zadev eh, ne izvajajo, potem na koncu koncev to ne privede do kakšnih resnih rezultatov. Še en generalni problem, ki ga vidim tu, je, da če napotitev postane prezapletena, potem s tem škodimo notranjemu trgu in eh, s tem zgolj sprožamo delo na črno, kar je še večji problem. Rad bi se dotaknil še dveh zadev, ki sta pomembni. Eno je tema nagrajevanja. In pri tej problematiki se še enkrat ozemem za to, da najdemo nek način opredelitve nagrajevanja, ki bo tako za delodajalce, kot delajo malce razumljiv. Kajti po mojem mnenju, je to možno le, če bomo imeli razumljivo definicijo in če ne bo preveč neopredeljenih pojmov. Le na ta način bomo našli eh, pot, da boste tako delodajalec kot delojemalec vedeli, zakaj sploh gre. Eh, čim več mora biti jasnega in čim manj nejasnega. Še ena tema s tem v zvezi eh, so vse evropske spletne strani, to že imamo ozakonjeno, vendar ne funkcionira in pomembno je, da čim več stvari jasno opredelimo, definiramo, da bo tudi vprašanje informiranja bolje rešeno. In še e, zadnja zadeva, kar zadeva trajanje napotitve. Mislim, da je zelo pomembno, da povemo, da pravo države gostiteljice ne sme veljati prezgodaj, ampak eh, le, 24 mesecev, 18 mesecev, kakorkoli, lahko se nam zgodi, da e, bodo napoteni delavci le nekaj dni pred iztekom tega roka e, odpoklicani Eh, in to bo potem ne glede na to, ali gre za 18 ali 24 mesecev. Toliko z moje strani. Hvala. Thank you, Mr. Hvala, gospod Kalvišombo. Merci, madame la présidente. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala obima soporočevalkama, ki ste upravili dobro delo. Zdaj imamo razpravo na to temo in dve ideji bi povedal, mogoče tri. Stališče Alde um, je stališče, ki ga je predstavila poročevalka v senci gospa Alde, gospa Dlabajova. Mm, imamo problem z ni cela štiri odstotki, ampak kakršna koli rešitev bo opredeljena je treba to rešitev izvajati, eh, ne da bi ovirali prost pretok delavcev in prosto izvajanje storitev. Ne glede na rešitev želimo to ohraniti. Ampak tega, tega zaenkrat ni eh, na papirju. To moramo zagotoviti v vsakem primeru. Potem drugič, nisem prepričan, da se nismo tega lotili na napačnem koncu. Mogoče bodo moji predlogi sprememb šli v tej smeri. Govorimo o stroških, ampak vedno bo prihajalo do konkurence na podlagi stroškov in na podlagi eh, cene. Eh, Španci eh, so zdaj postali industrijska država, ne želijo več plezati po drevesih in obirati sadja in imamo druge delavce za to. Gospod Roland, je povedal tudi nekaj zelo jasnega. Ljudje eh, imajo pravico, eh, da prejmejo tudi ustrezna stanovanja, zakaj morajo eh, nekateri bivati v kontejnerjih. Ampak eh, imamo tudi slamnata podjetja, podjetja v nabiralnikih in tako naprej morali bi povečati nadzor nad eh, njimi. Eh, lahko govorimo tudi o evropskem nadzoru, potrebovali bi inšpekcije. To eh, ne bi šlo na eh, stroške eh, konkurenčnosti in tako naprej. Boriti se je treba proti zlorabam. Gospod Van de Kandeler. Tri stvari bi omenil. Najprej sem eh, nezadovoljen, potem pa sem tudi. Eh, um, zaskrbljen. Pravzaprav sem vesel, da se bo ča, časovna omejitev na potitve sedaj uh, opredelila in da bomo o tem lahko govorili. V obstoječi direktivi ni bilo tako. Poleg tega zdaj govorimo o dejstvu, da, pri, da naj bi sedaj uh, nadomestili pojem minimalne plače tukaj potrebujemo več jasnosti in več enakopravnosti. Potem, kar zadima mojo zaskrbljenost, zaskrbljen sem, da nekateri eh, eh, izenačijo napotitev z eh, socialnim dumpingom. Naj povem, da je sicer napotitev mogoče dobro oziroma nekateri želijo napotitve omejiti, jaz pa mislim, da to ni prav. Potem pa tretje, bojim se, da če bomo preveč opredelili uh, napotitve, da se bodo ljudje bolj začeli nagibati k nezakoniti možnostim uh, državljani, se bodo. Uh, prej znašli v tovrstnih situacijah, zaradi tega je treba poskrbeti, da bodo inšpekcijske službe imele več orodij v svojih rokah. Zato se mi zdi, da je vsekakor boljša legalna opcija. Uh, Torej, če želimo zagotoviti pošteno zaposlovanje, potrebujemo tudi lažji nadzor na trgu dela. Moji predlogi bodo usmerjeni v to, da se te nejasnosti, ki so še ostale, odpravijo. Sicer pa se mi zdi zelo dobro, da se koordinira socialna varnost, kot predlaga komisija. Thank <coughs> you. <coughs> Hvala. Gospa Blinkovič, vde je naslednja. Izvolite. E, nekaj časa že delam v tem odboru v evropskem parlamentu in predlog v zvezi s to direktivo, predlogi, ki jih je bilo več, so bili vedno zelo težavni. Zahvaljujem se obema poročevalkama, ker sta upravili odlično delo. Ti predlogi so zelo občutljivi. Eh, še posebej za vzhodno in osrednje evropske države. Mnogi ljudje iz teh držav, vključno z eh, Litvo, so se preselili v bogatejše države in tam iskali delo. Tega ne moremo skrivati. In eh, delodajalci ne plačujejo delavcem vedno pravičnih plačil, ne zagotavljajo jim ustreznih delovnih pogojev. Namesto plač. Delavci dobivajo določena nadomestila za, za napotitev, eh, nimajo plačanega socialnega zavarovanja, eh, potem zavarovanja v primeru nesreč in tako naprej. Najti moramo pravo ravnovesje, da se bomo zoprstavili razlika med starimi in novimi državami članicami. Mogoče bi morali pritisniti na komisijo, da bolje uredi to področje, še posebej eh, področje prevozov. Delovni pogoji v tem sektorju so eh, tudi zelo pomembni. Mislim, da to ne bo lahko urediti. Eh, veliko nasprotje obstaja oziroma velik razkorak med delovnimi pogoji v posameznih državah članicah. Merci, madame la présidente. Moi aussi, je veux remercier. Louis Arc. Hvala. E, tukaj gre za vprašanje, ki je v splošnem interesu. E, treba je e, spoštovati prost pretok in vprašanje zakonitosti je tukaj tudi zelo pomembno. Ne moremo imeti zaposlenih iz različnih držav članic na istem mestu, ki ne prejemajo enakega plačila in enake socialne zaščite, ki nimajo pravic do kolektivnih pogodb. Mislim, da se s tem nismo dovolj ukvarjali. Prav tako se nismo dovolj ukvarjali z eh, pogoji eh, za nastanitev za te delavce. Pogosto so ti pogoji nespremljivi. Gre za začasne eh, napotitve. Mogoče bi tukaj morali biti malo fleksibilni, ampak izogibati pa se tem stvarem ne moremo. Eh, delavec lahko dela začasno za en mesec ali pa tudi daljša obdobja. Treba je najti torej primerno rešitev. Mislim, da sektorja transporta ne smemo izključevati in to iz več razlogov. Eh, tukaj uh, imamo veliko izzivov, okoljske izzive, potem varnost na cesti in tako naprej. Uh, in uh, imamo tudi razvoj železniškega prometa, ki ga je treba upoštevati. Uh, obstaja eh, veliko eh, podjetij v Evropi, ki uporabljajo eh, podizvajalce in to so pogosto slavnata podjetja v vzhodnji Evropi. Tam potem iščejo šoferje za svoje kamione in s tem se ustvarjajo neenakosti. Mislim, da bi morali to področje bolje urediti. Poleg tega mislim, da je treba najti način nadzora, ustvariti nek sistem. Mislim, da bi morali iti dlje uh, uh, kot samo inšpekcije na evropski ravni. Hvala. Uh, you. Uh, you Hvala. Ste zaključili? Gospod uh, eh, Rošfoh. Hvala. Tudi sam želim čestitati obema soporočevalkama in pa poročevalcem v senci, ki so upravili dobro delo. E, sam sem nov v tem odboru, e, torej ne poznam točno vsega, kar se je dogajalo, rad pa bi vseeno podal nekaj pripomb. Mislim, da ne prihaja do nas proti med e, tem novim besedilom oziroma izvajanjem tega novega in pa starih predlogov. Eh, tukaj ne sme biti nasproti. Imamo nujno situacijo, ko gre za položaj določenih državljanov v Evropski uniji. Treba jih je eh, zaščititi. Eh, take situacije pogosto povzročajo skrbi v državah članicah. Sam prihajam iz Francije in ta država je pogosto kritična do te direktive. Prejemamo pa veliko napotenih delavcev ampak tudi iz Francije pride veliko napotenih delavcev eh, drugam. Zato mislim, eh, da ne smete na nas gledati samo kot na nasprotnike te direktive. Mm, spodbujati moramo prost pretok in pa notranji trg. Včeraj smo glasovali o CETI. Mislim, da moramo istočasno uh, Eh, dati tudi pozitiven signal eh, v zvezi s prostim trgom. No, mislim, da v tem tekstu ni dovolj poudarjeno naslednje. Sodelovanje med državami članicami je ključnega pomena. Ne gre samo za to, da bi pošiljali napotene delavce iz ene države v drugo. Države morajo pri tem tudi sodelovati. In če ne bodo, bomo še naprej. Uh, imeli nedoslednosti eh, in težave. Eh, treba je narediti največ, kar lahko, razčistiti treba vprašanje eh, plačil in še nekaj, kar se tiče mednarodnega prevoza. Moje mnenje še ni v celoti pripravljeno, ampak mislim, da če bomo vključili transport, moramo biti tudi bolj precizni, kar se tega tiče in opredeliti pogoje. Hvala. Gospod Zlotowski. Pani predsednica, ja se odnjem. Gospa predsednica, rad bi se navezal na predlog komisije, katerega namen je dejansko e, vzpostavitev železne zavese, e, ki ne bo omogočala napotitev e, delavcev iz enih držav članic v druge. Zdaj, če naj bi na ta način prepečili delo na črno, potem je to kot da streljamo na vrabce, z topovi. Edini, ki bodo tu trpeli škodo, bodo mala in srednje velika podjetja, ki pogosto poslujejo na meji rentabilnosti. In edino orodje, ki ima mogoče konkurenco na evropskem eh, trgu, je eh, ravno njihova dejanska likvidacija. Tako da menimo, da je to predlog, ki je slab za notranji trg, ponuja različne možne interpretacije, eh, predstavlja tudi ne eh, v upravičeno razlikovanje med ponudniki storitev in to je tudi že bila, bil predmet eh, pritožb 11 držav članic. Ta predlog teh napak ne popravlja in dejansko pomisleke samo še veča. Hvala lepa. Thank you. Uh, then I'll give... Hvala. Gospod Hok, dobi besedo še za eno minuto, zato ker ste že prej govorili. Direktiva. Hvala lepa. Ta direktiva, ki zadeva enako plačilo za enako delo na enakem mestu, je slišati zelo atraktivno, takole oddaleč na papirju. Morda bo to atraktivno v prihodnosti, ampak v trenutni situaciji gre tu zgolj za ponovno gradnjo zidov med vzhodom in zahodom Evrope. E, tako da ne vem, zakaj s tem odpiramo to Pandorino skrinico. To bo povzročilo propad številnih polskih podjetij in zapiranje zahodnih trgov. Delegirani delavci iz eh, vzhodne Evrope z nizkimi prihodki predstavljajo nič cela en odstotek delovne sile v državah z visokimi dohodki. Tako da ne vem, kje tu rušimo subsidijarnost. Prav tako se odpravlja postopek rumenega kartona. 11 držav je izrazilo nasprotovanje tej direktivi. Zakaj eh, se torej odpravlja zamisel delegiranja? Praktični problem v Evropski uniji je delo na črno. S tem bi se morali ukvarjati. Ta direktiva pa je čisti protekcionizem. To je primer Evropske unije, ki kaže, da v tej pseudo enakosti najmočnejši vedno zmaga. Hvala, Tomas Mann. Hvala lepa, nekoliko pozno sem eh, prišel, eh, bil sem eh, na srečanju delegacije, v ponedeljek letimo v Mehiko in eh, mislim, da vsi razumete, kako pomembno je to vprašanje. No, ena je tematika eh, klauzule o najbolj ugodni uporabi, most favored use principle. To naj bi bilo v nasprotju z Rimom 1, no v svojem gradivu moram reči, da tega ne vidim. Draga Elizabet, draga Agnes, lahko si predstavljam, da je ta predlog Evropske komisije nekakšna dopolnitev, ki nam bi te lahko pomagala, uh, pod pogojem seveda, da mm, nobenega drugega pravnega sporazuma stranke ne sklenejo. Ali lahko izhajamo iz tega? Potem je tu eh, tudi vprašanje tega, tega antagonizma med vzhodom in zahodom, to je treba odpraviti v moji državi v Nemčiji, si zelo prizadevamo eh, za to, da bi eh, se borili proti temu, ampak ne zato, da ljudi odvračamo, ampak da na delovnem mestu vlada pravičnost. To je pomembno. In drugo vprašanje, ki še ostaje odprto, po mojem mnenju, o spletni strani smo že govorili zadnji krat, tudi dobil sem zelo kvalificiran odgovor, ampak amandmaja 14 in 21, kjer imamo temo reprezentativni eh, tarifni sporazumi oziroma korektivne pogodbe, to je treba razširiti, po mojem mnenju, tudi na tako imenovane reprezentativne kolektivne pogodbe. To je nek eh, nov termin, nek nov pravni termin, ki še ni definiran. Zanima me vaše stališče. No in mimo grede, eh, odlično, da sta eh, obe tako dobro sodelovali. Hvala tudi za transparentnost. Vedno smo imeli veliko bilateralnih dialogov in dobro je, da imamo lahko takšno razpravo in da smo si končno vzeli čas za tole razpravo. Hvala dve minuti, gospod Brok. Hvala lepa kratek bom in eh, najprej tudi hvala poročevalkama. Ko vidimo predstavnike določenih držav, še posebej iz srednje vzhodne Evrope, eh, da izpostavlja, da je to povezano z odvračanjem delavcev. No, mislim, da mora biti jasno, da Evropa ni inštrument za urejevanje socialnih pravic, eh, za to, da se izogibamo delovnopravni zakonodaji, socialni zakonodaji. Če evropska pravila vedejo do tega, da so standardi v neki državi slabši kot v drugi, potem je to konec Evrope. In zato moramo poskrbeti za to, da bo to ureditev, ki bo zagotavljala zaščito za delovce v državah, gostiteljicah in pa da bo to tudi zaščita za delavce iz države izvora. In tega drugega ni. Če pogledamo investicije v logistiki v moji državi, vidimo, da številni vozniki tovornjakov konce tednov preživljajo v tovornjakih, na nekih parkeriščih v sredi Nemčije, tam živijo v slabših kot katastrofalnih eh, pogojih in eh, so v takšnih osebnih razmerah in dohodkovnih razmerah, ki so res nemogoče in eh, to je sveda nekaj, kar je nemogoče tudi za nemške delavce, ki želijo delati pod normalnimi pogoji v Nemčiji. Torej, če so to pogoji, s katerimi se soočajo delavci iz eh, drugih držav, potem to vsekakor ni neka pot, ki ne bi jo dovoljevala socialna Evropa. Konkurenčnost je treba vzpostavljati na drugačen način. Hvala. Thank you. Madam Deli. Hvala. Gospa Deli. Is Karima Deli. Je Karima Deli tukaj? M Madam Lauristin. Gospa Lauristin. Hvala. Mislim, da ni vedno primerno govoriti o vzhodu in zahodu, eh, kajti tudi med vzhodom oziroma med vzhodnimi državami obstajajo velike razlike. Eh, mi v Estoniji smo povezani eh, s Finci, naprimer, in ne vidimo določenih težav, kot v drugih državah, veliko sodelovanje med sindikati obstaja in tako naprej. No, ampak eh, obstajajo pa drugi problemi. Eh, če bomo uvedli te širše kolektivne dogovore, potem eh, bodo ljudje videli, da so stvari manj transparentne, manj pregledne. Imamo sporozume, ki so odprti in pregledni. Za naše ljudi bo potem zelo težko dobiti vse informacije. Imeli bomo strožja pravila za podjetja, da se odprejo, da odprejo svoje pogoje. V tej trenutni situaciji pravimo, da je situacija nepravična, zato ker podjetja niso odprta in zato ker eh, naši ljudje že zdaj težko pridejo do informacij. Hvala. Thank you, Mr. Funtulis. Hvala, gospod Funtulis. Dve minuti. Hvala, gospa predsednica. Napotitve delavcev seveda izhajajo iz svobode zagotavljanja storitev. To je koristno orodje, ki ga uporabljajo velika podjetja v različnih državah. In po podatkih komisije to predstavlja 43 odstotkov eh, dela. Napotitve so torej zelo pomembne tudi z vidika eh, dohodkov in plačil in mislim, da moramo ta vidik eh, posebej izpostaviti in zaščititi plačilo napotenih delavcev. Potrebujemo enako plačilo za nje, ne sme se manipulirati s tem tako, da profitirajo na koncu samo velika podjetja. Vprašati se moramo, torej, ali bodo napoteni delavci dobili enako plačilo, če bodo napoteni. In ali služimo samo interesom velikih podjetij. Rad bi spomnil na situacijo v Grčiji. Mi eh, imamo memorandum, eh, v naši državi je kriza, kdo bo zaščitil naše delavce, ki jih eh, bomo napotili, ali bodo druge države članice pomagale. Er Hvala. Gre za zelo občutljivo področje in ne smemo se znajti v situaciji, ko bo prišlo do konflikta med vzhodom in zahodom. Mislim, da so poročevalki dosegli dobro ravnotežje v svojem poročilu. Vem, da je bilo delo težko. Tukaj ne gre za to, da bi delovno silo izključevali iz določenih področji. Gre za to, da zaščitimo delavce, ki prihajajo. To je rekel tudi Tomas Mann. E, delavci morajo delati pod istimi pogoji v državi gostiteljici. Poglejmo si, kakšen je trenutno položaj imamo delavce, ki pridejo v neko državo, eh, ki plačujejo davke, upoštevajo pravila in dobivajo plačilo. Eh, to plačilo je enako kot eh, plačilo delavcev iz tiste države. Ampak če pogledamo še migracijsko delovno silo, države težko ohranjajo nadzor nad vsemi temi ljudmi. In zato potrebujemo določena pravila, ki jih bomo lahko izvajali. Tudi za te delavce moramo zagotoviti enake pogoje kot za delavce države gostiteljice. Ne gre za to, da bi kogarkoli želeli izločiti. Ustvariti moramo pravično konkurenco med podjetji in med delavci. Hvala. Hvala. Kar ime deli še ni. Gospa Dlabajova. Vi ste se želeli še enkrat oglasiti? Uh, bom govorila češko in bom hitra. Že sem na začetku žadala, da bi. Eh, žal mi je, da sem eh, na začetku rekla, da se moramo poslušati, pa temu zdaj ni tako. Ne gre za črno-belo zadevo. Govorimo o pogojih za delavce, o namestitvah, o zlorabah. Vedno se izpostavlja samo slabe stvari ampak eh, napotitve so pravzaprav pozitivne, eh, tako kot je pozitivno zagotavljanje storitev povsod in prost pretok. Ljudje pa nažalost ne eh, spoštujejo pravil, vedno najdejo načine, kako jih zaubiti. In če želimo z administrativni postopki to nasloviti, bomo kaznovali samo tiste, ki pravila že tako in tako upoštevajo. In to, da si delamo utvare, da bomo s tem rešili probleme. Eh, eh, ni res, če bomo pravila zaustrili, eh, ne bomo stvari izboljšali. Poglejmo, kaj je pozitivno, kaj je negativno. Pravzaprav se zdi, da razpravljamo o dveh različnih temah. In tukaj ne gre samo za razlike med vzhodom in zahodom, gre tudi za razlike med ljudmi, ki delajo v zasebnih podjetjih in drugot. Poslušati se moramo, sicer ne bomo napredovali. Še sama bom povedala nekaj besed. Najprej bi se tudi sama zahvalila poročevalkama, gospe Jongerius in gospe Moran Chartier. Eh, odlično so opravili delo do, do zdaj, zdaj pa moramo mi poskrbeti za to, da stvari ne bodo samo zapisane na papirju in da bomo res eh, nekaj tudi uveljavili v praksi. Uh, Tudi mene veseli predlog, da se razširi pravna podlaga. To se mi zdi zelo pomembno, pomemben korak za to, da bomo zagotovili, da bo napotitev delavcev obravnavana tako, kot je bilo prvotno načrtovano. Tukaj gre tudi za zakonodajo, ki zadeva pravice delavcev, ne samo notranji trg. To je res. In zakonodaja je bila tako predvidena na začetku, preden je to blokirala ena država članica. Potrebujemo torej eh, širšo pravno podlago. Če bi jo imeli že od začetka, se ne bi zdaj soočali s temi problemi, s katerimi se eh, soočamo, naprimer kot v proble, pro, eh, primeru Laval. Potem Imamo tudi eh, nadomestila oziroma plačila. To je treba urediti, to je prav tako pomembno kot pravna podlaga. In to spet zadeva številne probleme, ki so se pojavili. Mislim, da se bomo s tem eh, dejansko lotili problemov, ki obstajajo. Eh, Sama sem v zadnjih 10-15 letih tudi delala na tem področju v politiki, poznam stvari in mislim, da sta, so poročevalki upravili res dobro delo. Upam, da bomo stvari uspravi, us, uspeli spraviti skozi brez delitev eh, na vzhod in zahod in tako naprej. Eh, to moramo urediti, zato ker je to dobro za evropski projekt in za številne ljudi po Evropi. Mislim, da bi Zdaj je lahko zaključili z razpravo. Poročevalki boste še dobili besedo, če ne boste porabili vsega časa, potem bi lahko spregovoril še predstavnik komisije. Gospod Pereira, mislim, da je e, tukaj in predstavlja komisijo. A ste tu? Dobro. Ali lahko še vi nakratko to pokomentirate, potem pa boste besedo spet dobili soporočevalki. Merci, madame la présidente, euh, et merci de me donner la parole. Hvala, da sem dobil besedo. Eh, samo nekaj pripomb, eh, ki mislim, da jih je treba omeniti. Eh, ni direktiva ustvarila napotitev. Napotitev je posledica prostega nudenja storitev. Napotitve so obstajale že pred direktivo iz leta 1996, eh, torej ni direktiva ustvarila napotitev. Torej, direktiva ni eh, imela nobenih eh, posledic za napotitev, ker so te obstajale že predtem. Potem še ena stvar, ki jo želim povedati. Želim dopolniti nekatere poslance, ki so tu govorili. Imamo mobilnost delavcev, prost pretok obstaja in ne gre vedno za napotitve. Eh, napotitev ne eh, eh, skuša zaubiti pravil prostega pretoka. Tukaj gre za drugo vrsto mobilnosti, ki je zelo specifična in v interesu podjetij, ko gre za nudenje storitev drugod. Imamo tudi področje uporabe direktive, ki je zelo jasno. Eh, to je direktiva iz leta 96 in zelo jasno je zapisano, eh, kakšni so pogoji in kako je eh, napotitev urejena. Vse razen transporta je torej zapisano v tej direktivi. Cestni sektor pa, kot ste rekli, je specifičen, potrebuje določene prilagoditve in komisija je to tudi upoštevala. Zdaj čakamo Eh, na določena pojasnila v zvezi z eh, uporabo te direktive v cestnem sektorju. Eh, ta sektor je pokrit, ukolikor prihaja do napotitev, torej ni pa ves mednarodni transport področje napotitev. Torej, če nek tovornjak prečka meje, ne gre nujno za napotitve. In v določenem, v tem besedilu že obstajajo določene omejitve, to je res, ampak komisija je tudi prosila za določena pojasnila, ki bodo potrebna in ki bodo tudi vključena v cestnem svežnju. Ta pa bo pripravljen do konca tega semestra. E, ni veliko e, jasnosti, pravne jasnosti, podjetja morajo poznati pravila, Eh, in sicer eh, pravila, ko gre za napotene delavce v primeru tega podjetja. Eh, imamo torej direktivo iz leta 96, vendar ta ni prinesla preveč dobrih rezultatov. Imamo minimalne pravice glede plačila, to ni jasno. Imamo tudi sodbe sodišča. Ne, te so večkrat prišle uh, kot neka presenečenja. V praksi sem pogosto govoril z delovnimi inšpektori iz uh, različnih držav članic. V praksi uh, v državi gostiteljici oni uh, o primernem plačilu uh, razmišljajo v luči minimalnega plačila. To se izvaja v praksi na nacionalni ravni. Uh, Eh, stvari niso jasne, prav tako v direktivi ni vse jasno zapisane in eh, ponavadi se to razlaga kot minimalno plačilo. Kar se tiče pravne jasnosti, mislim, da je treba določene probleme razčistiti. Eh, zdaj je naš predlog glede plačila veliko jasnejši. Tukaj uh, Eh, so obsegani tudi elementi, ki so nujni za nacionalne delavce in to mora veljati tudi za napotene delavce. Eh, poznamo eh, elemente plačila pri nacionalnih, delavcev, pri nacionalnih delavcih. Imamo tudi pravico do kolektivnih pogodb in treba je opredeliti elemente teh kolektivnih pogodb in to mora veljati tudi za napotene delavce. V tem pogledu eh, predlog komisije prinaša dodatno jasnost. Eh, govorili smo tudi z inšpektori na nacionalni ravni. Ne vem, lahko rečete, ali je z političnega vidika to eh, sprejemljivo ali ne, ali je pravično ali ne, ampak ustvarjamo večjo pravno jasnost. Še nekaj za konec, ker sem bil tako in tako že predolg imamo tudi določene rdeče linije, ki jih ne smemo prekoračiti. In ena od teh je dejstvo, da podjetjem eh, nalagamo pravila, ki jih eh, ne bi naložili lokalnim podjetjem. To bi bilo nasprotju s pravno podlago in tudi s ciljem tega predloga. Prav tako bi to nasprotovalo pogodbam, zato mislim, da v to smer ne moremo iti pravila kolektivnih, kolektivnih sporazumov, ki se nasplošno ne izvajo, ki ne veljajo za vsa pravila v sami državi članici in v določenem sektorju. Če bi to zdaj naložili podjetjem, ki izvajo napotitve, to ne bi bilo prav. Pa še vprašanje plačil. Številni člani so uh, rekli, da potrebujemo boljše definicije na tem področju. Rad bi tukaj povedal, da imamo že uh, definicije v uh, direktivi iz leta 96, definicije plačila. Če bi zdaj to urejali na nacionalni ravni, bi bilo to v nasprotju s to direktivo treba je pogledati, kaj velja na nacionalni ravni. In ne smemo se spustiti v past tega, da bi eh, kršili načelo subsidijarnosti. Eh, ne rečem, da se besedila ne da izboljšati, ampak eh, definicije so vsekakor v pristojnosti držav članic. Hvala. Thank you. Uh, now I give... Hvala. Zdaj pa beseda dobita poročevalki. Gospa Jonkerius, potem Moran Šartje. Ja, hvala. Hvala vsem kolegom za to razpravo, ki je tu pa tam emocionalna in morda tudi logično, kajti svoboda gibanja povzroča kar veliko vročekrnih razprav v naših državah, ampak če želimo dosegati napredek in to je to, kar hočemo, potem moramo tudi vsa emotivna vprašanja postiti ob strani, preučiti, kaj se dogaja, kje so vrzeli v sistemu. In uh, predvsem tudi preučiti, kakšne cilje si želimo na trgu dela. Sama in prepričana sem, da Elizabet eh, tudi in uh, praktično vsi kolegi tudi pravite, da je poleg svobode gibanja na področju storitev izredno pomembno vprašanje tudi svoboda gibanja delavcev. To je zelo pomembno načelo Evropske unije. In zame osebno je svoboda gibanja delavcev tudi temeljna človekova pravica, ki jo bom vsega vedno zagovarjala kot temeljno pravico, delovsko pravico. Zdaj, če vemo, da smo vsi nekako na isti strani, da si želimo varovati te temeljne svoboščine Evropske unije za podjetja, pa tudi za delovce, potem je pomembno, da si pogledamo, kakšna je situacija, kakšna je bila prvotna direktiva, kako so se stvari razvijale in kako naj poiščemo nove sodobne odgovore za določene probleme na trgu dela. Veseli me, da se je komisija odzvala na določena vprašanja, kajti tudi jaz sem si zapisala, da je zame pomembno, da dobimo definicijo nagrajevanja, ampak kar se nas tiče, mislim, da vsi moramo biti na jasnem, da vprašanje nagrajevanja opredeljujejo države članice. To smo tudi zapisali v enega naših amandmajev k predlogu komisije. Morda lahko to še izboljšamo. Ampak nagrajevanje opredeljujejo države članice, to je pomembno vedeti. In eh, Če prav razumem, imamo tudi dokument komisije, ki ne vem, je bil morda naslovljen na svet, eh, pa vendar bi to lahko bilo koristno za tiste kolege, ki iščejo definicije nagrajevanja, če je seveda jasno, da vprašanje nagrajevanja v prvi vrsti odpade na države članice, ki ga morajo definirati. Nekateri kolegi so podali komentarje v zvezi z zagotavljanjem stanovanja. Tudi sama razmišljam o uložitvi amandmajev v to smer. Jasno namreč mora biti, da nek napoten delavec ne bi smel iz svoje plače plačevati nastanitve, oskrbe in potovanja, ampak to je nekaj, kar bomo obravnavali v naslednji fazi poročila. No, poleg tega pa se strinjam tudi s tem, kar je bilo rečeno glede transporta. Ta direktiva namreč zajema vse sektore razen pomorskega prometa in seveda bi bila tudi zadovoljna, če bi bilo že zdaj popolnoma jasno, kakšen bo predlog komisije za tako imenovane visoko mobilne delavce in eh, da bi tudi vedeli, kako se bo parlament odzval na te predloge, kako se bo odzval svet, ampak dokler vse to še ni jasno in dokler to ostaja nekaj, s čimer se bo treba spopasti v prihodnje, pa mislim, da si moramo biti tu in zdaj na jasnem, da razen, če bodo sprejeta nova pravila za visoko mobilne delavce, jim moramo vseeno zagotavljati neko zaščito. No, po mojem mnenju je bila to zelo bogata razprava in zelo se veselim nadaljnih predlogov, zato da bo to še boljše poročilo, kajti menim, da gre za kolektivno nalogo, da vse skupaj izboljšamo, da bo zadeva bolje funkcionirala, da bo imela široko zastavljene temelje, brez kakšnih velikih delitev tu v odboru in kasneje v plenumu. Ja, emotivna razprava mi je všeč tu pa tam. In uh, všeč mi je tudi, da tu pa tam opravljamo načelno razpravo, ampak tu pri tem dosjeju je vseeno pomembno, da ohranimo jasne misli in toplo srce in gremo na tej podlagi naprej. Hvala, gospa Moran Šartje. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej hvala Agnes Herius, s katero sodelujeva res odločno pri pripravi tega poročila. Ja, diskutiramo, prihajamo iz dveh različnih političnih skupin, pa vendar je to poročilo prvi korak naprej v smeri izgradnje neke skupne platforme, neke skupne vizije tega, kar lahko storimo za to, da reguliramo probleme napotenih delavcev. No in uh, zahvala tudi vsem poročevalcem v senci in eh, potrditi moram, da so seveda naša vrata vedno odprta za to, da še nadalje poglobimo razpravo tudi na štiri oči, če je treba. Odločeni smo, da pridemo do cilja, da pridemo na koncu koncev do besedila. Mislim, da je to naša skupna odgovornost. Vse politične skupine, mm, mislim, da se moramo zavedati, da si ne smemo vzeti pravice, da nam ne bi uspelo pri tem besedilu, ki je zdaj staro že 20 let in ki ne odraža več aktualnih eh, razmer. Rada bi se zahvalila vsem kolegom, ki ste sodelovali v današnji razpravi. Eh, Kaj ti, gospa predsednica, redko je, da je toliko kolegov prisotnih in da želijo prispevati svoj politični pogled, svoj nacionalni pogled konec koncev na to, kar za njih predstavlja ta tematika. No, torej, najprej naj povem, ta nova direktiva zadeva napotene delavce. Ne druge delavce, ne druge delavce, napotene delavce. To torej pomeni, da ne moremo govoriti tu o zdravnikih. E, pri zdravnikih gre za svobodne poklice in e, oni ne sodijo v to direktivo. Tako da se moramo tu jasno osredotočiti na področje uporabe. Druga zadeva. Pazimo na statistiko, ko govorimo o številu napotenih delavcev in to primerjamo s številom delavcev nasploh, je odstotek izredno majhen. Ampak, ko govorimo na evropski ravni, ali si lahko vzamemo pravico, da rečemo, ja, pa se jih ni veliko, se ne bomo s tem okvarjali. Ne, nimamo te pravice. In pravi problem, če že govorimo zdaj o statistiki nasplošno, pravi problem je, da število napotenih delavcev izredno varira od panoge do panoge. In eh, ključni sektori panoge, gradbeništvo, kmetijstvo, transport, tu statistike ne povedo več ni česar. Tako da nikakor ne mislite, da so strokovnjaki nujno, da ne vem kako pošteni. Sama sem veliko delal na vseh teh eh, temah in moram reči, da mi je zelo všeč natančnost analize. Tretja zadeva. Želeli smo, Eh, spoštovati subsidijarnost držav članic, kar zadeva določevanje višine nagrajevanja. In eh, absolutno se strinjam s tem, kar sta dejali tako komisija kot Agnes. Ja, vprašanje nagrajevanja je nekaj, čemu nis, čem, čega nismo morda navajeni, priznam, pa vendarle, uh, Pravno gledano je to izredno jasno definirano, vse je skupaj zelo jasno in točno vemo, kaj to predstavlja. Torej, spoštovane kolegice in kolegi, če potrebujete več informacij, več pravnih informacij na to temo, smo seveda pripravljeni, sva pripravljeni eh, te informacije tudi posredovati, nobenega problema ni. V vsakem primeru nič nam ne bo uspelo, če bomo opustili evropskega duha, ki nam je vsem edini in uh, se bomo šli neko nasilno eh, razhajanje, to ni moj način dela, moram reči, da sem iskrena pri svojem delu in eh, ja, res je, razumem in poznam raznolikost Eh, situacij, v katerih so podjetja, delavci na zahodu, na vzhodu in tako naprej. Tako dalje, vendar le pa mislim, da nima smisla, da imamo neke vnaprej določene scheme v očeh ne, in da sledimo nekim dogmam. Ne, naše delo se mora osredotočati eh, in izvajati v evropskem okviru in duhu. Ne bom ponavljala tistega, kar je že dejala Agnes. Rada bi samo dodala. Imamo določene stvari, kjer pa res se moramo boriti za vso ceno. In to so napotitve, ki si sledijo ena drugi, kaskadno. Kaj ti ostala vprašanja, vse to postane popolnoma zamegljeno, nečesar več ne vidiš in ni možen več nikakršen nadzor, kar je želela tudi Danuta izpostaviti pri vprašanju uredbe o izvajanju. Tako da ne sme več biti takšnih kaskadnih napotitev. To se moramo strinjati vsi. Druga zadeva, Evrope ne bo eh, z niženjem standardov. Imamo generacije mladih, ki so sodelovali v programu Erasmus. Navajeni so dela skupaj sodelovanja in eh, razumeti moramo to prihodnost teh generacij. In na zadnje naj povem še to. Tu gradimo temelje socialne Evrope, rok 2019, volitve torej, bo čas, ko bodo evropski državljani iskali odgovore in zato je pomembno tudi mi dodamo svoj gradnik tej Evropi, Evropi prihodnosti, Evropi prihodnosti državljanov. In še v zaključek. Zagnje smo se odločili eno zadevo, gospa predsednica, in sicer naše poročilo bo ponudilo ustrezno, ustrezen zakonodajni odtis, kaj to pomeni. Ni nam treba tega storiti, pa vendarle posredovali vam bomo seznam vseh tistih, s katerimi smo se sestali. Sindikati, delodajalci, lobisti, eh, predstavniki panok, Vse podatke boste dobili o tem, s kom smo se sestajali pri našem delu. Thank you. Hvala. Še eno kratko, še en kratek dodatek gospe Jazovecke. Uh, upam, Elizabet, da smo se samo narobe razumeli. ponavljam, upam, eh, Elizabet, da eh, gre za napačni prevod, ampak eh, slišala sem, da pri direktivi o izvajanju želim rešiti tudi vprašanje kaskadnih zaposlitev. Upam, da gre zgolj za napačno tolmačenje, ne za napačno izjavo s tvoje strani. Madame la Hvala za besedo, gospod predsednica. Ne, nisem tega rekla. Rekla sem tole. Rekla sem, da želimo, da se ne dogaja več kaskadno napotovanje na delavcev, kjer ne vemo, katera zakonodaja velja za delavca. In v našem osnutku, pravimo, v primeru kaskadnih napotitev, mora biti jasno, da je pravo države gostiteljice, tisto, ki velja. Okay? Ne pravo eh, zaposlovalne agencije in tako naprej ali kogarkoli drugega, ne. Pravo države gostiteljice. To, kar sem rekla in tu sem se navezala na, tvojo, na tvoj dokument, Danuta, dejala sem, da ti želiš nadzor, ampak če želimo, da bo ta direktiva ustrezno izvajana, moramo mi unaprej opredeliti elemente nadzora. To se razumemo zdaj? Dobro, hvala. Hvala, gospa predsednica. Ja, gospa predsednica, na prejšnjem zasedanju, ko sem prosila za preložitev razprave, da bi imeli čas za razpravo, smo predlagali, da bo vsakdo izmed nas imel po tri minute. Danes ste spremenili eh, to, dobili smo vsak po dve minuti. In če pride do teh sprememb, prosim, da nas sekretarijat o tem obvesti, kajti številni eh, smo imeli več zapovedati kot zgolj dve minuti. Še pol ure imamo do konca. Vsakdo bi lahko kaj povedal, vendarle pa eh, nismo dobili informacije, da bomo to skrajšali na dve minuti. Ja, se opravičujem, ne, ne poznam eh, podrobnosti tega ampak eh, mislim, da se kar vsi strinjamo, da želijo ljudje prisluhniti temu, kar bo dejal gospod Trudo in eh, ja, mislim, da bomo še imeli možnost za to razpravo, če tako želi večina članov odbora. Mislim, da se lahko vrnemo tudi k temu vprašanju pri naslednjih rednih eh, zasedanjih. Rok za vložitev amandmajev 28. februar opoldne, obravnava amandmajev 22. in 23. marec, sprejetje v odboru Empel upam, da 12. in 13. julija. Hvala lepa za vašo prisotnost danes tu.